Spoštovane gospe in gospodje, prosim, da se usedete. Seja je znova odprta. Prosim, da se usedete. Sedaj bomo začeli z drugim krogom. Nisem prejel nobene nove kandidature za drugi krok volitev eh, za eh, predsednika Evropskega parlamenta eh, skladno s poslovnikom. Sporočili ste mi, da, ohra, da bodo ostale vse kandidature iz prvega kroga. Prosim, da razdelite kuverte z volilnimi listki, prosim vsi poznate postopek. Prosim, da eh, štivci eh, zauzamete svoja mesta. Torej, prosim, da eh, se usedete na svoja mesta pri voliščih in prosim, da mi sporočite, ko boste tam. Gospod Hökmark bi moral biti pri črki S, vendar ga ne vidim. Gospod Hökmark. Tamle, prosim. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Ste vsi uh, tisti zadolženi za štetje na svojih mestih? Saj mi nihče ne posluša. Torej, eh, začenjamo z volitvami. Ali so vsi na svojih mestih? Aha, gospa Doc, očitno so vsi zadolženi za štetje na svojih položajih. Ich möchte fragen, ob alle Abgeordneten. Bi kdo uh, želel še oddati svoj glas? Prosim. Meine Frage. Rad bi ponovil svoje vprašanje. Ali ste vsi poslanci glasovali. Ja? Potem pa mi prosim dajte znak, ko boste gotovi. Äh, Aha, kolega bi rad še uh, oddal svoj glas. Še enkrat bom vprašal. Mi lahko prosim za trenutek prisluhnete, ali ste vsi poslanci oddali svoj glas? Dobro. Potem eh, bo volivni postopek stekel naprej. tretjič vprašam ali ste vsi poslanci glasovali ali je v prostoru eh, kdo ki še ni volil potem je s tem eh, postopek zaključen Tiste, ki e, štejete, vas prosim, da se napotite v prostor 1.1. Sejo bom sedaj prekinil. Zvonec vas bo opozoril na e, ponovni začetek. E, to boste videli tudi na ekranih in seja je prekinjena.